Dragi kolegi, naslednja točka na dnevnem redu je priporočilo za drugo obravnavo. Eh, to priporočilo je pripravila gospa Riz, gre za možnost držav članic, da omejijo ali prepovejo gojenje genetsko spremenjenih organizmov. Za štiri minute dajem besedo poročevalki gospe Riz. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Skoraj da pol